pričakuje. Sedaj pa bi vas rad obvestil, da ni bilo nobene prošnje, da bi glasovali o popravku, o katerem je bilo govora včeraj. Torej je to sprijeto. Sedaj pa glasujemo. Naslednja točka je glasovanje v ponastavljenem postopku.